Right, ladies and gentlemen, I think we better. Tako, gospe in gospodje, predlagam, da začnemo z našim zasedanjem. Prosim, da zasedete svoje mesta. Da začnemo. So, gospe in gospodje, dragi gostje, pozdravljeni na nocojšnjem zasedanju odborov. Pozdravljam člane odbora za zunanje zadeve, pa tudi odbora za razvoj ter pododbora za človekove pravice. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, torej najprej moramo sprejeti dnevni red. Ima kdo kak ugovor? Očitno ne, torej predlagam, da sprememo dnevni red brez sprememb. Druga točka so običajne najave predsednika. Sam nimam najav. Lahko samo povem, da je današnje skupno zasedanje odborov prenašano po spletu in da nas spremlja televizijska ekipa. Tolmačenje je na voljo v 20 jezikov Evropske unije. Tretja točka. Dragi kolegi in kolegice, vesel in čast mi je, da lahko skupaj s Tomasom Tobejem, predsednikom odbora za razvoj in Marijo Reno, predsednico pododbora za človekove pravice, vodim to zasedanje, eh, na katerem se bomo srečali s prejemnikom nagrade oziroma zastopnico prejemnika nagrade Saharova. Eh, poleg tega so z nami tudi predstavniki delegacije za odnose z Republiko Kitajsko in z nami je tudi predsednik gospod Butikofr, ki ga pozdravljam. Glede na to, da našega prejemnika nagrade osebno ni z nami, me zelo veseli, da lahko pozdravim šči gospoda Ina Matutija, našega prejemnika Sakarove nagrade za letošnje leto. Dobrodošli. Mesilam, you are. Gospa Ilam, ta teden ste v Evropskem parlamentu v Strasburu, da bi v imenu svojega očeta prijeli nagrado Saharova. Zavedamo se, kako zahtevno je za vas udeleževati se eh, slovesnosti, ki so posvečene vašemu očetu, medtem ko on prestaja eh, zaporno kazen. Pozdravljamo vaš pogim, pogum in tudi njegov pogum. Kot veste, Evropski parlament podeljuje nagrado Saharova za svobodo misli že od leta 1988. V teh letih je nagrada postala izraz naše zavezanosti, zaščiti in spodbujanju človekovih pravic po vsem svetu eh, ter posameznikom in organizacijam, ki se borijo za svobodo pravice eh, tudi v zahtevnih in sovražnih okoliščinah. Končuje se leto 2019 in priča smo številnim protestom, pogosto miroljubnim. Ljudje si prizadevajo za pravno državo, pravosodje, demokracijo. Eh, svobodo govora v Hongkongu, Alžiru, v Čilu, Berutu in marsikje drugod. Zaslužijo si našo solidarnost in priznanje. Ne moramo si zatiskati oči pred miroljubnimi gibanji in ljudmi, ki zahtevajo svojo pravico do dostojanstvenega življenja. Enako je počel tudi vaš oče. Eh, kot priznan profesor je posvetil svoje življenje priznavanju pravic eh, ujgurske manjšine na Kitajskem. Dve desetletji si je prizadeval za dialog in vzajemno razumevanje med ujguri in drugimi kitajskimi skupinami. Uh, Objavil je kritične analize o vplivu kitajske vlade in njene asimilacijske politike na kulturno, socialno, politično in versko življenje Ujgurov. Leta 2006 je vzpostavil platformo za medetnično izmenjavo. Ta spletna stran je bila zaprta, očeta pa so obtožili, da je preko spletne strani prispeval k nasilnim napadom, ki so jih leta 2009 Eh, zagrešili ujgurski vojaki. Septembra 2014 je bil po dvodnevnem navideznem sojenju obtožen oziroma obsojen na uh, zaporno kazen. Obstaja uh, glas zmernosti kljub samo, kar je preživel. S tem, ko smo mu podelili nagrado Saharova, želimo opozoriti na razmere ujgurske manjšine na kitajskem. Zdaj pa dajem besedo Tomasu Tubeju, predsedniku odbora za razvoj. Najlepša hvala. Dragi kolegi in kolegice, od leta 2017 je Kitajska zgradila ogromna taborišča za pridržanje. Kitajske oblasti so najprej to zanikale, potem pa so poimenovali ta taborišča, taborišča za eh, izobraževanje in usposabljanje ti nespremljivi in nehumani kraji eh, so eh, dom milijonu do dveh Ujgurov in drugih muslimanskih manjšin, ki so žrtve politične indoktrinacije in katerih eh, identiteta in pravice so sistematično kršene, kajti Kitajska jim pripisuje ekstremistično vedenje. Kitajska je utemeljila eh, njihovo pridržanje v taboriščih kot preventivni ukrep proti radikalizaciji. Ta zgodba je iskreno rečeno grozljiva. Parlament je obsodil masivne kršitve pravic ujgurske manjšine v treh resolucijah, ki so bile sprejete v letih 2016, 2018 in 2019. Politiko Kitajske proti Ugurom smo kritizirali ne le mi, ampak tudi eh, Svet za človekove pravice Združenih narodov ter tretji odbor Združenih narodov leta 2019. Tudi druge države, vključno z muslimanskimi državami, pa so eh, podale izjave v podporo Kitajski. V svoji zadnji resoluciji z 18. aprila 2019 je parlament pozval kitajsko vlado naj ne mudoma izpusti Ujgure, vključno z Ilem Totjem, Tašplatom Tijipom, Rahilom Davutom, Eljem Mamutom in drugimi vodilnimi osebnostmi in posamezniki, ki so preganjani zaradi svoje veroizpovedi, ki jim grozijo obtožbe ali so v zaporu zato, ker so uveljavljali svojo Eh, svobodo izražanja in veroizpovedi. V isti resoluciji je naš parlament izrazil svoje razočaranje nad dejstvom, da 37. krog dialoga med Evropsko unijo in Kitajsko o človekovih pravicah ni prinesel konkretnih rezultatov. Pozval je svet naj razmisli o sprejemu ciljnih sankcij zoper uradnike, ki so odgovorni za. Um, zatiranje v ujgurski avtonomni regiji. Naj vas opomnim, da je profesor Ilan Tuti tretji Kitajec, ki je prijel nagrado Saharova. Leta 1996 je Wei Jinsheng, ki je leta 1978 pozval k peti modernizaciji demokraciji, prijel nagrado leto, preden je bil eh, izpuščen iz zapora in izgnan v ZDA. Leta 2008 je Hu Jia, demokratski aktivist, prijel nagrado tri leta, preden je bil izpuščen iz zapora. V nedavnem dokumentancu je Hudžija komentiral delo Ilina Matutja in citiram: Vse, kar želi, je enakost, dostojanstvo in mirno sobivanje za njegovo ljudstvo. Če vlada eh, v njem vidi separatista, eh, Eh, to pomeni, da obravnava vse ujgure kot teroriste. Še naprej se bomo zauzemali za pravice vašega očeta, gospa Ilam, in pozivali k njegovi izpustitvi. Zdaj pa dajem besedo gospe Arena. Najlepša hvala, govorila bom francosko. Gospa Džuer Ilam. Kot je omenil moj kolega Tomas Tobe, mislim, da lahko računate na naš parlament, da bo pokazal neomajnost v pozivanju k izpustitvi vašega očeta, kadarkoli bo to mogoče in v vseh prihodnjih odnosih, ki bomo imeli s Kitajsko. S podelitvijo to nagrade smo osvetljili oziroma osvetljujemo osebnosti, ki. Uh, so duh e, upora in svobode. E, mednje sodi tudi vaš oče. In s to nagrado e, opozorimo na posameznike, ki si prizadeva za pravice in pogosto motijo oblastnike. In eh, kljub kritikam, ki prihajajo iz držav, eh, ki so prizadete, moramo nadaljevati. Naš parlament si mora še naprej prizadevati za vse prejemnike nagrad, ki še vedno niso na svobodi in podpirati mora še naprej vse, ki sodelujejo v tem boju. Je tudi priložnost danes, da opozorimo na nekatere eh, pretekle prejemnike. Naprimer, pre Eh, odvetnik Sali Osman, ki je prejel nagrado leta 2017, ki je bil večkrat zaprt v sudanskem režimu, je bil končno spuščen na svobodo v začetku leta. Eh, po zaslugi eh, sprememb, ki se dogajajo v njegovi državi. In pridružil se nam je tudi na oktobrskem zasedanju odbora za človekove pravice. Ravno tako smo lahko tu sprejeli in se srečali z Olegom Sencovom, ukrajinskim um, filmarjem, ki je bil z nami končno svoboden e, in je lahko poročal o razmerah v svoji državi. Ravno tako smo prejšnji teden sprejeli Raifa Badavija, prejemnika nagrade leta 2015, ki e, se je odločil za gladovno stavko e, proti Eh, premestitvi v eh, samico za njegovega odvetnika. Pozivamo oblasti naj eh, njegovega odvetnika ne mudoma izpustijo. Tudi prejemnik nagrade iz leta 2012 je bil ponovno obsojen, eh, oziroma eh, aretiran in obsojen na 38-letno zaporno kazen. Kar pa zadeva Razana za Tuneja, ki je bil soprejemnik nagrade leta 2011 skupaj z drugimi aktivisti arabske pomladi. Eh, glede njega že sedem let nimamo nobenih novic. Eh, Spremljati moramo boj, ki ga vodijo te izjemne osebnosti za humanistične vrednote, ki jih podpiramo in ki so tudi v srcu naših vrednot v Evropi. Eh, ko govorimo o tem, da moramo spremljati to boj, to pomeni, da moramo enako ravnati tudi v svojih politikah. Tu imam v mislih eh, delo odbora za človekove pravice, vendar pa to ni dovolj. Eh, Tu so tudi drugi odbori, odbor AFET, odbor DEVE ter drugi odbori v našem parlamentu, ki se morajo vsi v svojem delovanju po svetu ukvarjati s človekovimi pravicami. Lahko ste prepričani, gospa Ilam, eh, da eh, si bomo do konca prizadevali za osvoboditev vašega očeta in upamo, da bo do tega prišlo čim prej. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Rena, gospod Tobe, za vajne pripombe. Zdaj pa je v čas, da lahko predam besedo Džehr Ilham, ščiri eh, prijemnika nagrade Saharove za leta 2019, profesora Ilama Tutja. Izvolite. Um... Najlepša hvala, lepo zdrav vsem, sem Džehr Ilham. Nisem pripravila govora za današnje zasedanje in bom spregovorila enostavno kot hči, kot članica ujgurske skupnosti. Z vami bi želela deliti nekaj zgodb. Najprej bi se zahvalila Evropskemu parlamentu za podelitev nagrade Saharova mojemu očetu. Eh, na srečo mi je danes uspelo priti sem, da lahko v njegovem imenu sprejmem to nagrado. Žal pa te nagrade ne more sprejeti sam. Želela bi si, da bi bil danes tukaj, kar pa bi si še bolj želela, je, da nagrada, kot je ta v svetu, sploh ne bi bila potrebna in ne bi obstajala, kajti to bi pomenilo, da človekove, kršitve, človekove pravice nikjer po svetu niso kršene. Želela bi si, da nekega dne ne bo potrebno podeliti nagrade nikomor za to, ker si je zauzemal za človekove pravice. Želim si seveda tudi, da bi bil moj oče spuščen na svobodo in da bi vsi drugi plemeniti borci za človekove pravice ravno tako bili izpuščeni. No, naj povem, kakšen človek je moj oče. Je zelo uh, iskren in plemenit človek je izjemno pogumen in ima ogromno srce. Odpuščal sem. Preden je bil aretiran, se spomnim klica po Skypu, med katerim mi je rekel: Draga hči, imam občutek, da me bodo verjetno aretirali. Kmalu. Prosim, ne prestraši se, prosim, ne vznemirjaj se in prosim, ne sovraži kitajske vlade, ne sovraži kitajske. Ne želim, da bi živela v sovraštvu. To mi je rekel oče. In kitajska vlada je povedala vsem, tudi meni, da je moj oče separatist, da je človek, ki se zauzema za nasilje, da je ekstremist. Bi ekstremist res rekel kaj takega? Mislim, da ne je to nekaj, kar bi eh, rekel nekdo, kar, ki si zauzema za nasilje. Mislim, da ne. Ob številnih priložnostih in na številnih krajih sem že povedala, da je moj oče uporabljal eno orožje, svoje besede. Poskušal je uporabiti svoje besede, da bi našel rešitve za probleme. Probleme, ki so obstajali in še vedno obstajajo na kitajskem in ki povzročajo ogromno škode. Uh, Moj oče je bil prepričan, da bodo nerešeni problemi vodili v zgolj še večje težave. Poskušal pa je težave reševati, poskušal je pomagati kitajski vladi, ker je videl toliko težav in zdelo se mu je, da je to uresničljivo, da je mogoče stvari spremeniti in želel je pomagati. Ampak. Um, namesto da bi ga uh, upoštevali, da bi se odzvali na njegove mirna prizadevanja, ga je kitajska vlada poslala v zapor in ga obsodila na dosmrtno kazen. V enem od intervjujev je moj oče dejal: Vem, da me bodo zaprli, vem. Morda me bodo obsodili na desetletno zaporno kazen, morda na dvajsetletno zaporno kazen. Mislim pa, da kitajska vlada ni tako grozna, več kot to. Uh, me ne bo zadelo in ko se bom vrnil na svobodo, bom spet pomagal svoji skupnosti, pomagal bom tudi kitajski. To je del moj oče. Eh, tak človek je moj oče in sem stotstotno prepričana, da če obstaja časovni stroj in če bi se moj oče lahko vrnil v tisto obdobje pred petimi leti, preden je bil aretiran, bi ponovno storil enako, še naprej bi se boril za svojo skupnost, za naše ljudi tudi če bi vedel, kaj bo sledilo, da bo verjetno vse življenje preživel v hladni celici, kjer ga bodo mučili, kjer bo stradal, eh, kjer bo uklenjen. Ne bi bila presenečena, kaj ti vem, da je moj oče tak človek. Zadnjih pet let si zelo prizadevam, da bi opozarjala na vsodo mojega očeta, uh, V zadnjem letu se tudi sama zauzemam za pravice mojega ljudstva, Ujgurov. In veliko krat sem že rekla, da, da eh, se bom udala, da je to zadnjič, ko uh, eh, žrtujem svoj čas za ta namen. Veliko krat sem si že rekla, da je dovolj, ampak zopet sem tu, uh, še vedno sem tu po petih letih, sedim za to mizo, uh, Čeprav vem, da to srečanje in ta eh, nagrada bodo verjetno razjezili kitajske uradnike, ampak vem, da je to nekaj, kar moram storiti. Vem, da ne morem. Eh, stati križem rok in ne ukreniti ničesar, kajti če bi storila to, se ne bi mogla soočiti s svojim očetom. Želim, da je moj oče ponosen name in da je ponosen na to, da me je izobrazil in da me je naučin, naučil eh, in vzgojil, da sem človek, kakršen sem danes. In želela bi, da vsi v tej dvorani se angažirate, prosim, pomagajte mojemu očetu prosim, pomagajte eh, na sto tisoče Ujgurov, ki so ne. Eh, ki niso ničesar krivi in so iz napačnih razlogov eh, zaprti v taboriščih in zaporih. Prosim, angažirajte se in vsi upamo, da bo sledil pozitiven rezultat eh, po današnjem zasedanju, po podobnih dogodkih. prosim, borimo se skupaj. Ne gre samo za eno osebo, ne gre za eno vero ali eno skupnost. Gre za humanitarno vprašanje, gre za vse. Če nekaj takega lahko deliti mene in mojo družino, se lahko kaj podobnega zgodi komorkoli na tem planetu. In zdaj je čas, ko moramo vsi držati skupaj. Najlepša hvala. Thank you, Najlepša hvala, gospa Ilham, za te osebne in zelo ganljive besede. Zdaj pa bom predal besedo vrsti kolegov iz Evropskega parlamenta. Želeli bomo s predsednikom delegacije za odnose s Kitajskom, gospodom Butikofrem. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala, gospa Ilham za vaše genljive besede, hvala, da ste tu in hvala, da boste prejeli nagrado v imenu svojega očeta. Evropski parlament se je odločil počastiti to, kar vaš oče počne za svobodo, za svobodni govor, za spravo. In mislim, da gre za uh, močan dokaz njegovega boja, če vemo, da kljub temu, da se sooča z eh, opresivnimi politikami uh, kitajske vlade, se je še vedno neomajno zauzemal za spravo in to počne še danes. Eh, zgolj ponižni smo lahko pred njegovim vzorom in ga želimo počastiti. Istočasno pa letošnja nagrada Saharova, ki smo jo podelili vašemu očetu, meče luč tudi na situacijo oziroma razmere, um, ujgurske manjšine na kitajskem, za katerih pravice si je neumorno prizadeval vaš oče. Ta manjšina je žrtev zatiranja v različnih oblikah, vsekakor trpijo in eh, so žrtev najhujše policijske države, ki trenutno obstaja na našem planetu. Zato želimo eh, izkazati svoje sočutje tistim, ki so žrtve preganjanja. Enostavno zato, ker so člani neke skupnosti ali ker eh, so določene veroizpovedi. Evropski parlament je vedno izredno izpostavljal, da je za Evropsko unijo in za nas kot eh, evropske poslance zaščita človekovih pravic v osrčju naše zunanje politike. To je del naše politične DNK. Zato stalno in eh, redno izpostavljamo primere, kot je primer vašega očeta, kot so primeri drugih Ujgurov ali drugih predstavnikov muslimanske vere v Džinčamu in druge po svetu, ki so žrtve zatiranja. In naš namen je ne samo, da bi Eh, izpostavili te primere in dosegli boljšo zaveščenost, temveč da bi ukrenili tudi kaj več, zato da bi konkretno eh, pripomogli k tem težkim bitkam in podprli te posameznike. Naš parlament si zauzema za eh, globalni instrument sankcij za kršitve človekove pravice. Česa podobnega v Evropski uniji še ne poznamo, je pa zelo pozitivno, da Eh, novi visoki predstavnik za zunanjo politiko Evropske unije, gospod Borel, eh, da je po eh, zadnjem zasedanju sveta za splošne zadeve poročal o tem, da tudi člani sveta delujejo v smeri vzpostavitve tovrstnega globalnega mehanizma za sankcije. Kot veste, morata biti oba so zakonodajalca, eh, tako parlament kot svet eh, na isti strani, da lahko to zapišemo v zakonodajo, ampak obstaja upanje, da nam bo uspelo to uresničiti v prihodnjem letu, kar bi nam omogočili, da bomo še bolj dosledno in še bolj neomajno podpirali bitke v korist človekovih pravic, kjerkoli se te odvijajo. Najlepša hvala še enkrat za delo, ki ga upravljate, za upanje eh, in vero, ki jo polagate v načela, ki so nam skupna in eh, želim vam, da boste kot družina očeta ponovno videli zdravega in na svobodi. Najlepša hvala. Hvala lepa, Reinhard Bütikofer. Sedaj pa sledijo predstavniki političnih skupin. Prosim, da se držite treh minut. Prvi je Mihajl Galer v imenu Eles. Najlepša hvala. Hvala za vašo ganljivo izjavo in hvala, da, se, da ste predstavili boj, ki ga vaš oče vodi že leta. Če Eh, je kdorkoli primeren prejemnik te nagrade? Eh, je to vaš oče, ki eh, nedvomno sodi na ta seznam, morda celo žal sodi na ta seznam, kaj ti jasno je, zakaj se bori, deluje ne samo na kitajskem, ampak po vsem svetu. In kot številni drugi prejemniki nagrade Saharova in kandidati za to nagrado, uh, si to nagrado vsekakor zasluži. Mi tu v Evropskem parlamentu smo seveda razpravljali o tem, kako bi lahko pomagali, ne samo s podelitvijo nagrade, temveč eh, smo razpravljali tudi o vsevdi ujgurske skupnosti. Sprijeli bomo tudi resolucijo na to temo in jasno podali svoje stališče. Eh, zahtevali smo, da eh, če držijo navedbe kitajskih oblasti, da gre za prostovoljna taborišča, kjer ljudje prejmejo eh, izobraževanje in usposabljanje, da omogočijo preglednost, da dovolijo vstop novinarjem ali organizacijam za človekove pravice eh, ali pa Združenim narodom in drugim strokovnjakom, da ocenijo tamkajšnje razmere. Eh, ali in da preverijo, ali dejansko milijon in več ljudi prostovoljno eh, živi tam ali pa jih tam držijo proti njihovi volji, kot domnevamo mi. Eh, preglednost je torej prava pot in na ta način bi lahko razčistili, kaj se tam dejansko dogaja. Jasno smo povedali tudi, da če se v teh taboriščih proizvaja blago, ki se izvaža drugam, je vsekakor potrebno zagotoviti, da nobena kitajska družba ali podjetje, ki izvaža to vrstne proizvode, ki so rezultat prisilnega dela, eh, da ne bi smele imeti priložnosti tega prodajati tu v Evropi ali kjerkoli drugi je posvetljen. Tudi glede tega moramo biti zelo dosledni in neomajni. Moje vprašanje pa je naslednje. Kakšne informacije imate vi glede tega? Imate vi kaj? Eh, podrobnih informacij o tem, kakšne so prakse, eh, kakšen, kakšen je dostop do pravnikov za ljudi, ki so v taboriščih, eh, se imajo možnost braniti. Če prav razumem, je vaš oče v običajnem zaporu, ne v kakšnem od tovrstnih taborišč. Eh, sprašujem, ali to drži. Lahko odgovorite kasneje. Torej, če bi dobi, lahko dobili še kakšne podrobnejše informacije, eh, če veste, kaj se dogaja, če ste kaj slišali od koga, oziroma če veste, kakšne so možnosti za eh, pridobivanje informacij na kitajskem eh, in ali obstaja kakšna možnost za ti ljudje, ki so prizadeti, komunicirajo med seboj. Najlepša hvala, gospod Galner. Gospa Ilan, boste kar takoj odgovorili. Ja, najlepša hvala za vaša vprašanja. Res se strinjam z vami, da je potrebna preglednost v sistemu, zlasti kar zadeva taborišča za izobraževanje in usposabljanje. Sama ne verjamem, da ta oznaka drži če bi šlo res za neka središča za izobraževanje, bi to bile šole in ljudje bi eh, tam imeli možnost oditi domov, kadarkoli želijo. Če bi bili bolni, bi lahko sporočili, da so bolni, da ne morejo šolo in da bodo izostali. Veliko ljudi, ki je bilo poslanih v ta taborišča, je starejših od 70 let ali pa so mlajši od 20 let. Nekateri so univerzitetni profesori, Eh, drugi so imeli prej dobre službe, so inženirji, zdravniki, eh, igralci nogometa, pevci, skratka ljudje, ki ne potrebujejo eh, nekega prešolanja. Skratka, zelo dobrodošlo bi bilo, če bi Kitajska dovolila dostop medijem in novinarjem iz drugih držav. Odlično pa bi bilo tudi, če bi kitajska vlada razkrila, kaj počne z Ujguri njenim lastnim državljanom, kitajskim državljanom, kaj ti večina Kitajcev danes nima pojma, kaj se dogaja z ujgursko skupnostjo v, na kitajskem, čeprav živijo v isti državi. Enostavno zato, ker nimajo nobenega um, dostopa do dejanskih informacij, ker so vsi novinarski članki cenzurirani. Omenjali ste sankcije za podjetja, tudi tu se v veliki meri strinjam z vami. Ne pozivam k sankcijam eh, zopr celotno Kitajsko, kajti vemo, da je Kitajska eh, država, ki se že leta zelo hitro razvija in odlično je, da eh, vsaka država lahko posluje in ima od tega tudi finančni koristi ter koristi za svoje državljane. Eh, Sem pa zato, da države ne samo v Evropi, ampak eh, po svetu eh, ne smejo biti ogrožene zaradi finančnih koristi. Specifične sankcije zoper podjetja, ki poslujejo z blagom iz koncentracijskih taborišč, pa bi bile, mislim, da koristne in produktivne. Potem, še, potem ste spraševali še o mojem očetu, kolikor vem je v samici. Bil je v zaporu v Rumčiju, ampak zadnje informacije, ki sem jih dobila o njem, segajo v leto 2017. Takrat smo ga tudi s člani družine na zadnje lahko obiskali. Po kitajski ustavi naj bi politični zaporniki imeli možnost, da jih družina enkrat na mesec obišče. Za mojo družino je bila ta možnost na voljo tri, enkrat na tri mesece tako je bilo na začetku, po letu 2017, ko je bila razkrita informacija o koncentracijskih taboriščih, pa nismo imeli več možnosti obiska. E, ne vem, kje ga jim držijo, ali je še vedno v zaporu, ali so ga premestili v koncentracijsko taborišče ali v center za pridržanje, pojma nimam, pravzaprav niti ne vem, če je sploh še živ. Tako da bi bilo zelo dobrodošlo, če bi predstavniki različnih vlad, različnih držav eh, pozvali, pozvali Kitajsko, da seveda izpusti. Osvobodimo ga očeta, ampak da vsaj eh, sporoči, eh, kje je, kako mu gre in ali je še živ. Mislim, da bi kitajska vlada to brez težav uresničila. Kajti to so dolžni storiti po kitajski zakonodaji, torej družina bi morala imeti pravico do obiskov. Hvala. Hvala za skupino S&D, dobi besedo gospa Santos, govori, da bom portugalsko, prosim, da vzamete slušalke. Vsi, ki potrebujejo tolmačenje iz portugalščine. Gospa Džue Ilhan, hvala za vaš pogum, tudi za vsega, to odločnost, s katero se zauzemate od vsega začetka za izpustitev očeta, tudi za izpustitev ujgurskega eh, naroda, moramo povedati tudi desnico. In vse to se je začelo zelo zgodaj in sicer z aretacijo vašega očeta. In pravzaprav smo bili vsi šokirani. Um, Ko smo spremljali vaš boj za izpustitev očeta, bili ste zelo mladi, ko ste s tem začeli. Uporabili ste samo eno orožje, orožje besede. To pa je zelo nevarno orožje v današnjem svetu. In zato vam želim čestitati k temu. Seveda se želim pokloniti tudi očetu, ki je bil vidno eh, človek dialoga, odprte besede, ki se je boril za enakost, za svobodo, za pravič, pravico in ne vemo, kakšnih um, eh, razmirah mora živeti danes, vendar prepričani smo, da bo um, um, da bo vaš eh, oče tudi v prihodnosti eh, tako aktivno zagovarjal pravice svojega naroda. In če se danes govori o preuzgojnih taboriščih, je to pravzaprav nedopustno. Eh, čemu bi jih potrebovali? Tu gre za kulturni genocid, ki, katerega žrtva je, žrtev je ojgurski narod in um, Midi in tudi tibetanski narod eh, je žrtev tega in midi premalo poročajo o tem. O tem vse eh, to eh, je posledica zatiranja strani Kitajske. Iste osebe, ki so izvajale načrt v Tibetu, so tiste osebe, ki izvajajo to nasilno zatiranje tudi v Činčangu. Ali nas to res čudi? Mm, torej, treba je sprejeti seveda sankcije proti osebam, ki so um, vključene v kršitev človekovih pravic. Upam, da bodo k malu mm, te eh, ukrepe sprejete tudi na ravni Evropske unije. Želim vas vprašati naslednje. Pravzaprav nimamo besed ob eh, tej, eh, tem, kar se dogaja vašemu očetu ampak kljub temu te sankcije ali menite, da bi lahko pomagale, da se najde rešitev za kršitev človekovih pravic na kitajskem. Hvala, Izabel Santos, ali želite takoj odgovoriti? Hvala za vaše vprašanje. Nisem političarka eh, in tudi ne vem natančno, kako države delujejo, vendar verjamem, da je Kitajska je mo močna država in se ne bo eh, bala ene države ali dveh ali desetih držav, ampak če eh, sodelujejo vse države in so enotne in pozovejo Kitajsko, da izpusti eh, osebe iz teh taborišč, bo Kitajska temu prisluhnila, kajti verjamem, da so pametni ljudje v kitajski vladi in prepričana sem, da bodo nekateri. Eh, reagirali in eh, izrekli priporočilo. Ves svet nas poziva k spremembi vedenja in trpeli bomo, če tega ne bomo storili. Kitajska bi to priporočilo verjetno sprejela, ampak eh, čim več držav se mora angažirati, ne samo Združeni narodi, ne samo Evropa, temveč države po vsem svetu in ne samo vlade, temveč tudi države državljani, vsak, če bodo vsi aktivni v tem pozivu, potem bo Kitajska, um, mislim, da, ne bo hotila, da se ne bo hotela boriti proti vsem. Hvala. Za skupino Ronju dobi besedo Phil Benjen in Ilijan Kjučev, vsak za minuto in pol. Imata besedo. Hvala gospa Ilham. Um, od 2017, ko je dobil vaš oče za um, nagrado za mir, smo slišali o tem primeru in slišali tudi o govoricah, kaj se dogaja v teh taboriščih. In sedaj dobivamo vedno več dokazov v zadnjih dveh letih torej tudi jaz sem, novinarji poročajo o tem, osebe, ki so videle te taborišča, ta taborišča poročajo o tem. In po moje je to največja um, kršitev človekovih pravic, ki se do danes dogaja na svetu. In zato sem res odločen, um, da um, sem bil odločen, da vaš oče dobi um, to nagrado. Um, um, um, um, vele poslaništvo Združenega kraljestva se je hotelo sestati z mano in so hoteli, da umaknemo to eh, nominacijo, ker je separatist in ker niso želeli, da bi, eh, da bi se podelile nagrado, nagrada takim osebam. Ampak gre predvsem za to, da eh, družina spet dobi pravico, da ga obišče in tudi, da ga odvetniki obiščejo. Nih, če ga nihče že dve leti ni obiskal in je to nekaj, eh, kar bi res morali zahtevati in mislim, da bi lahko dosegli tudi napredek. Kako ravnati s Kitajci? Um, da bi eh, Kitajska vsaj odobrila to pravico obiska. In eh, mogoče bi to bil prvi korak, eh, ki bi sledila potem tudi izpostitev, tako kot je to bilo pri drugih nagrajencih. Filip Benjon je govoril moj, v imenu moje skupine. Vesel sem, da mnogi podpirajo um, pravice ujgurske manjšine v Činžanu na kitajskem in vesel sem, da ste danes eh, tu, čeprav um, družinskih članov že od leta 2017 niste videli več. Um, ne vemo tudi nič eh, o situaciji vašega očeta, ampak uh, sledite zgledu vašega očeta. Bom kratek, uh, ampak odobritev te pravice obiska je z bistvenega pomena. In nadaljevali bomo ta boj in mobilizirali vse sile, da se ga izpusti iz zapora. Ampak kako gledate na sodelovanje kitajske vlade? Torej, po tej um, podelitvi v Evropskem parlamentu, kaj menite, lahko spremenite nagrada? postavili ste mi zelo težko vprašanje, kaj ti žal ne delam v kitajski vladi in ne morem napovedati, kako bodo reagirali. Ampak sem zelo, zelo pozitivna oseba, tako kot je tudi moj oče in vedno upam na pozitivn rezultat, na pozitivn izid. In zato se tudi angažiram. Torej, vse je povezano v tej situaciji, kaj menim s tem. Tudi, če bi, um, če bi moja družina dobila pravico obiskati očeta, mi se preveč bojimo iti v uh, to regijo zaradi teh koncentracijskih taborišč. Um, um, moj bratranac, Eh, je naprimer dobil desetletno zaporno kazen oziroma eh, eh, eh, bratranka, zato ker je imela pri sebi sliko mojega očeta. In vse, kar eh, se pravi, da je to povezano z veliko, velikim strahom tudi za svojce. Um, da seveda bi bilo dobro, če bi eh, bil dovoljen ta reden obisk. Ampak vprašanje je, ali se lahko moja družina vrne v Ujgursko regijo brez eh, strahu. Eh, Naj da bi se morali bati, da jih bodo zaprli v eh, taborišče, če se bodo tja vrnili. Kako jim vzeti ta strah? Ob eh, tem, da vemo, da ta taborišča obstajajo in veliko vprašanj je povezanih s tem, ampak seveda bi bilo dobro, če bi bili zagotovljeni ti obiski. Moj brat je postal ravno 13 let, živi v Pekingu eh, in se boji celo tudi sosedov, 13 let je star Torej, to je eh, starost, kjer eh, so ljudje zelo aktivni in vsi prijatelji hodijo ven. On pa je skozi eh, samo v stanovanju v Pekingu, ker se enostavno boji zapustiti to stanovanje in se vrniti v ujgursko regijo. Je, si je težko predstavljati, ko vidimo, kakšen strah doživljajo že tam, kjer živijo danes. Jaz več let se nisem pogovarjala s svojci, ker se bojijo se pogovarjati z mano. Bojijo se, da bi eh, to eh, zbudilo jezo kitajske vlade in bi se eh, njihova situacija poslabšala. In če bi kitajska vlada lahko obljubila, da moji družinski člani ne bi bi, da se jim ne bilo treba več bati, potem bi me to seveda veselilo. Ampak zdaj sem pa pozabila, katero vprašanje ste postavili, ali lahko še enkrat vprašate. No, eh, šlo je za nagrado Saharova in kako bo to sprejela kitajska vlada. Torej, eh, kaj lahko spremeni ta nagrada, po vašem mnenju? Tako kot sem rekla na začetku, jaz sem zelo pozitivna oseba in upam, da bo ta nagrada imela pozitivne posledice za mojega očeta in za situacijo Ujgurov, ampak ne vem, kaj bo do konkretno posledice. Prepričana pa sem, da bo eh, to pomenilo pozornost celega sveta. In to je to, eh, kar je zdaj tako pomembno, ta pozornost celega sveta. Uh, Eh, ko bodo druge države ugotovile, da je Evropski parlament podelil mojemu očetu to nagrado, je to priznanje sedanje situacije Ujgurov. In to je lahko seveda nekaj eh, spodbudnega tudi za druge države, za druge eh, politike, da se temu pridružijo. In eh, to bi lahko vodilo do tega, da bi Kitajska sprejela druge odločitve. Vse upam, da se bo to zgodilo. Hvala. Hvala lepa. Eh, Zomem. Eh, ali želi gospod Bütikofer eh, spregovoriti še o imenu zelenih? Ne, on je že govoril. Ali želi v imenu skupine ID kdo besedo? Ne. Smo pri skupini IKR, Ana Fotiga in Herman Terč. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospa Ilhelm, da ste um, prišli na obisk in poročali o tem primeru. In seveda vsi občutujemo vašega pogumnega očeta, vendar vidimo, da ste tudi vi um, odlična zagovornica njegovih idej in eh, pravic vašega naroda. Želim pa to še razširiti in sicer eh, gre za kitajsko, kitajski narod, ki trpi pod komunističnim sistemom. Jaz sem poljakinja in imam eh, svoje izkušnje, družinske izkušnje, izkušnje polskega naroda, eh, ko je šlo za en isti sistem. In eh, prepričana sem, da, se, da bo mogoče nagrada Saharova malo spremenila življenje vašega očeta in skupen pritisk eh, mogoče, eh, verjetno ne bo ustvaril eh, eh, nekih čudežev, ampak eh, kljub temu mislim, da je naloga vodilnih politikov, da so zgled in tu vidimo, da je vaš oče žrtav zelo posebnega, zelo nasilnega, zelo brutalnega stroja, ki eh, se ga uporablja proti ljudem. Um, um, avtonomna regija Xinjiang, ujgurska regija, je nekaj posebnega in tam prihaja do posebnega načina kršitve človekovih pravic. Eh, pravice cilje manjšine, skupnosti, ampak to zatiranje je pravzaprav veliko širše in vaš um, zatiranje pravic očeta, je zatiranje njegovih pravic, pravic znanstvenika, pripadnika elite v družbi in eh, seveda je to zatiranje pogumnega človeka, ki se opira temu sistemu. Hvala za vaš boj, hvala za vaš boj vaj, vašega očeta in hvala za to, da ste danes tu z nami. In sedaj na vrsti Herman Terč. Govoril bom špansko. Hvala lepa. Zelo smo zadovoljni, da ste tu z nami in zelo smo tudi eh, zadovoljni s tem, da je padla odločitev za nagrado Saharov na vašega očeta. Kaj ti gre za žrtve totalitarnega sistema, o kateri je govorila gospa Fotiga. Um, in um, žrtev tega nasilja je cela manjšina, cela skupnost. In tisti, ki izstopajo Ehm, najbolj odločno so obsojeni na dosmrtni zapor. Um, rekli ste, da v bistvu se sploh ne ve, kje je vaš oče in to je popolnoma nespremljivo. V Evropi smo večkrat um, um, mislili tako, da se proti Kitajski ne more storiti nič. Ampak, um, naprimer, ko gre za intelektualno lastnino, dosegamo rezultate s Kitajsko zaradi naše odločnosti. In če imaš trdne argumente, um, si lahko uspešen tudi v dialogu s Kitajsko. In mislim, da moramo s Kitajsko obravnavati tudi pereča vprašanja, kot eh, je kršitev človekovih pravic, tudi fizično nasilje nad vašim očetom in ojgursko skupnostjo. In moramo se seveda tudi mobilizirati, da um, Kitajska ne bo obravnavana brez vsake kritike, predvsem v trgovinskih odnosih. Um, to je neke vrste pretirano popuščanje In eh, nagrada Saharov za vašega očeta, upam, da je vir upanje za nas vse, eh, za nas vse. Še enkrat hvala lepa za to, da ste eh, tu naš gost. Ali želite se odzvati na to, kar smo sedaj slišali, ne, eh, za guje, da bi besedo, gospod Krispo. Hvala lepa. tudi nas eh, zelo veseli, da bo gospod Tolhti dobil um, nagrado Saharova. Um, želim se navizati na to, kar ste rekli. Najlepše bi bilo, če ne bi bilo potrebno podeljevati teh nagrad, kajti to bi pomenilo, da ni zatiranja človekovih pravic niti na kitajskem, niti kje drugi. In tudi pri nas je včasih tako, da uh, smo preveč popustljivi glede tega, kar se dogaja pri nas v evropskih državah. Mm, prihaja do določene eh, dvoličnosti pri podeljevanju nagrad. Vedno, ko eh, se podoli nagrada Saharova, se opozori na leto 2015, ko je, saudski, eh, ko je bil nagrajen saudski bloger, in eh, sodelovanje s to državo se kljub temu nadaljuje. Ali naprimer novinar iz Maroka, ki je dobil nagrado eh, za boj za človekove pravice, ampak Evropska unija in ta parlament se je zauzel za trgovinski sporazum z Marokom. Ali to ni čudno? To, ta dvojna morala, ki vodi do tega, da Eh, se delegitimira to vrstne nagrade. Želim opozoriti ob koncu še na eh, druge finaliste, Paxton, eh, torej branilci človekovih pravic, okoljski aktivisti. Mislim, da smo tudi v Braziliji v zelo težki situaciji in tudi od tam smo imeli Eh, osebe, ki so bile imenovane za Saharovo nagrado in tudi tam se um, zanemarjajo človekove pravice. Evropska unija pa se pogaja um, o trgovinskem sporazumu z Brazilijo, sistemom, ki zaničuje človekove pravice. Podpisali smo COP25, Brazilija se je izrekla proti temu in eh, to kljub uh, izrednim podnebnim razmeram, ki jih je Evropski parlament razglasil želim se obrniti na vas, vam zaželiti vse najboljše in upam, da v prihodnosti ne bomo potrebovali takih nagrad in da ne bo več zatiranja teh pravic. Ali je kdo tu iz skupine ID, eh, nepovezanih poslancev? Ne? Ali želite komentirati? Potem bo sledil še drugi krug. Ali želite, da takoj nadaljujemo? Um, torej, sledi drugi krug. In kot prva se je prijavila, se je prijavil mister gospod Mohamed. Prisrčno pozdravljena gospa Ilhan v Evropskem parlamentu. Za vas je to gotovo zelo težek čas. Želil bi, se, da, bi si, da niste tu, da ste doma pri očitu, da ne bi imeli te nagrade in da ne bi bilo, imenovati, ne bi bilo treba imenovati nikogar. Ampak nagrada Saharova je danes potrebna bolj kot kdajkoli prej in Evropski parlament ima tako, prav tako pomembno nalogo. To je lahko gonilo za dobro v svetu in želim vam veliko moči. Ne vem, ali ste videli to knjigo. Vaša, ime vašega očeta bo v tej knjigi in uh, skupaj z zelo pomembnimi osebami, Nelson Mandela, Kofi Annan in drugimi. Torej, res ste lahko ponosni, bodite močni, našo podporo imate, ne samo podporo poslancev, tudi Mize Oso, nogometaš, nemški nogometaš, ki igra v, za Arsenal, se je zauzel za pravice vašega očeta in vašega naroda um, in mislim, da se zavidanje za težave, za zatiranje vašega naroda um, na kitajskem vedno bolj širi. Vprašanje, ki vam ga želim postaviti, katero, eh, katero vprašanje bi postavili Evropskemu parlamentu, če bi imeli tri želje, kaj bi si želeli od Evropskega parlamenta, kaj lahko naredimo individualno, pa tudi kot parlament in kot unija. Gospod Urban Krispo, ali bi lahko izključili mikrofon? Um, torej, tri stvari, ki bi si želeli o tem pravzaprav nisem razmišljala. Imam določene prošnje, zahteve. E, torej, em, em, skrbila sem za starejšega brata, ga povijala in tako naprej. Torej, zelo tesno sem z njim povezana zaradi zatiranja kitajske vlade ima že sedaj težave s srcem. 13 je. Čez dve leti in pol bo šel v, v um, višjo šolo, ampak um, um zaradi kitajskega sistema, bo imel težave obiskati šolo tam, kjer živi sedaj, moral bi se vrniti v ujgursko regijo, ampak to po mnenju naše družine ni varno. Zato je prvo, kar bi, pru, pru, za kar bi prosile Evropski parlament, da um, pomaga mojemu bratu, da uh, si lahko izbere, katero katerokoli šolo v Pekingu, kjer živi, brez vsakega strahu, to je ena stvar. Drugo, želim si, da bi mi Evropski parlament eh, pomagal ugotoviti, kje je moj oče. Če je na varnem, bi to bilo zelo lepo, ampak rada bi imela tudi nek video posnetek, ki bi to potrjeval, da se z, brne z besedo na mene in pove, da je v redu. Um, ampak to naj bi bil video posnetek, ki ni star pet let. In tretje, želim si, da bi Evropski parlament sprijel sankcije um, za uh, proizvode, ki se izvra, proizvajajo v koncentracijskih taboriščih. Eh, to so uh, bile torej moje želje. Eh, ki jih želim posredovati Evropskemu parlamentu. Colleagues, I have one more request to speak. Kolegice in kolegi, samo še gospa Jenbu se je prijavila. Ali sem koga spregledal? Vi tudi želite besedo? Se pravi, dve eh, prijavi, gospa Jenbu. Hvala lepa. Eh, Eh, dober večer, gospa Ilham. Lepo, da ste pri nas v Evropskem parlamentu. Pozdravljam tudi vaš eh, pogum in pogum vseh, ki se borite vsak dan. Eh, ko razmišljamo o kitajski in človekovih pravicah, razmišljamo o Ujguri, hitem pač tudi o Tibetu, Hongkongu, Tajvanu, to so pač zelo posebne situacije. Kar pa povezuje vse, je eh, glavni akter, to je kitajska vlada in kršitev človekovih pravic. Ali eh, je vaš poj nekako povezan in ali razmišljate o tem eh, dolgoročno? Could the translator please repeat the last question? Bi lahko tolmače še enkrat eh, ponovili zadnje vprašanje? Morda bi pa vi, eh, eh, gospa poslanka, še enkrat lahko ponovili. Torej, sprašujem se, ali obstaja neka povezava med boji Tibetancev, Ujgurov in tako naprej, in če ne, ali menite, da bi se lahko povezali? um i don't personally osebno nisem bila v stiku eh, s prebivalci iz eh, Hongkonga, imam nekaj prijateljev, Tajvancev. Vsi mi eh, trpimo zaradi podobne situacije. Hongkong pa je v preteklosti le imel dostop do svobodnih medijev. Preden so jih lahko uh, zaprli, so lahko novice posredovali naprej, ven iz uh, države. In eh, dejansko tudi cenim pogum demonstrantov v Hongkongu. No, pri Ujgurih je težko uh, demonstrirati zaradi tega, če se zbere več kot deset Ujgurov, uh, to kitajske oblasti smatrajo kot uh, terorizem, ekstremizem. Uh, torej, mi imamo vsi ist cilj, mi se ne borimo proti Kitajske, temveč proti grozljivemu režimu kitajske vlade, eh, ki zatira lastne državljane, verske skupine, naprimer kristijane. Eh, torej, mi vsi eh, imamo isti cilj in sicer, da se borimo proti obravnavi eh, kitajske vlade, eh, kako torej oni ravnajo s svojimi eh, narodi. Se pravi, tu ne gre za politični boj, gre za eh, člo, eh, večnost eh, in kitajska vlada mora to dojeti. Ne sme se sama Eh, slepiti in tudi ne sme slepiti lastnega prebivalstva. Hvala lepa. In sedaj pa gospa Herzberger. Eh, hvala lepa, eh, gospa. Zahvaljujem se vam iz vsega srca in res sem zelo uh, ganjena in vaš oče mora biti ponosen na hčerko, kot ste vi, eh, hčerko, ki se upira pravi nevarnosti. Vi ste natančno opisali, kaj bi se zgodilo, če bi stopili v stik z očetom. To je skoraj da nedojemljivo danes. Danes lahko pokličemo kogarkoli, vaša družina pa ne more imeti stikov z očetom. To je dejansko mučenje za vas. Eh, torej, treba je podpreti vse osebe, ki se eh, borijo za svobodo, ki želijo živeti v miru. Treba je dejansko podpirati tiste ljudi, ki želijo živeti po svojem prepričanju. Eh, torej, vaš oče je človek dialoga in njegov zločin je, da je uporabil besedo. Vendar beseda ni orožje, ki nas rani, temveč eh, to je nekaj, kar eh, sili kitajsko vlado, da začne razmišljati o svojih dejanjih. Izrazili ste tri želje. No, jaz sem samo nepomembna poslanka, vendar mislim, da moramo povezati svoje moči in sile. Mi moramo dejansko poskrbeti, da se uresniči vsaj vaša. Eh, želja glede brata. Ne predstavljivo je, da ne bi mogel nadaljevati svojega šolanja. Imamo dan otrok eh, in eh, mi bi morali poskrbeti vsaj za to, da bi lahko vaš eh, brat živel kot vsak 13-letnik, se pravi, hodil ven, igral nogomet, delal neumnosti. Uh, in v tem smislu moramo sodelovati za to, da uresničimo vsaj ta cilj. In jaz mislim, da bi to verjetno bilo tudi najlepše darilo za vašega očeta. Hvala. Gospa Ilja, no, to ni bilo vprašanje. Rada bi se eh, samo zahvalila, res eh, cenim vašo podporo kolegice in kolegi, nihče ne prosi več za besedo. Eh, ali želite še povedati nekaj zaključnih besed? Jaz bi se rada samo zahvalila eh, vsem vam, ki ste v tvej dvorani. Hvala, da ste tukaj. Eh, hvala, da ste me hoteli poslušati. Hvala, da ste pripravljeni podpirati naše cilje, mojega očeta. To zelo, zelo cenim. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, kolegice in kolegi. Hvala lepa tudi gospa Ilham za eh, vaše zelo osebne, ganljive besede. Pozdravljamo pogum vašega očeta, pa tudi vaš pogum. Eh, danes ste prišli k nam. Eh, v imenu Marije Arene in Tomasa Tubeja zaključujem ta sestanek. Kolegice in kolegi, videli se bomo jutri ponovno opovdan, eh, ko bo eh, slavnost podelitve. Hvala lepa in sedaj je sestanek končan.